Meine Damen und Herren, darf Sie... Gospodje, gospodje, prisrčno vas pozdravljam na naši seji. Dnevni red smo danes do povdne spremenili, začenjamo za deveto točko in deseto točko. Pri deveti točki prosim kolega Tošenovskega, ki je poročevalec, da nam zadevo predstavi, potem pa pride na vrsto kolegice in kolego. Kolega, izvolite. Kolega, izvolite. Hvala lepa. Hvala za besedo in hvala tudi za priložnost, da vam poročam o stanju v pogajanjih glede Galileja ali tudi evropskih satelitskih radionavigacijskih sistemih. Najprej bi se zahvalil pri Sekrato, pri gospodu Kuzmano za odlično sodelovanje kajti pri tako zapleteni zadevi, ki se v Evropskem parlamentu zgodovinsko dolgo obravnava, ni najbolj enostavno najti pravo pod eh, osnovno težišče predloženega poročila. Lahko predstavim zelo nakratko in sicer je cilj osnutka v tem, da poda informacije o možnostih nadzora strani Evropskega parlamenta, kot eh, tudi delovanje parlamenta pri predlagani agenciji. Dva člana bosta povabljena v sodelovanje, to je sedmi predlog. Gre pa tudi za redno informiranje, to je predlog spremembe 8. Drugo je zagotovitev ustreznega delovanja upravnega odbora, odpravnega sveta. Odpovednost je manažerem projektu, proto mela maksimalni snahu. In tukaj treba upoštevati ustrezno odgovornost. Projektni vodja zato poskuša se izogniti neprijetnim situacijam. Cilj je bil, da bi dobili 50 odstotkov glasov, kar bi pripeljalo do zatiranja predstavnikov posameznih držav članic, kajti predstavnik komisije bi imel skoraj popolne na pooblastila na tem področju. In zato bi to eh, zapletlo tudi sodelovanje med državami, članicami. Zato smo predvideli 30 odstotkov glasovanih pravic, 30 odstotkov glasov za predstavnika komisije, s tem dobi že dovolj eh, močno pozicijo in velika povlastila, kar zadeva glasovanje. tako da lahko sodeluje pri sprejemu načelnih eh, odločitev, tam, kjer je za komisijo to pomembno. V tem primeru mora biti vsaj en član eh, odbora oziroma sveta glasovati za predlog. S tem bi zagotovili, da bodo posamezne države članice aktivno deležene pri sprejemanju odločitev. Če bi pogajanja kršila pravila igre komisije, potem se tako ali tako zagotovi, da bo komisija uveljavila svojo voljo. S tem bi se lahko izognili nesporazumom in zagotoviti, to, da bodo aktivnosti potekali v skladu z pravili igre komisij, ki jih postavlja komisija. Tretjič, eh, gre za problematiko varnostne akreditacije in to je največja novost, to je zelo močno težišče. Seveda imam razumevanje za komisijo, ki ustraja na vzpostavitvi neodvisnega akreditiranja oziroma akreditacijskega telesa. Zato, da bi lahko zagotovili izpolnjevanje vseh eh, pravil iz bora v svetu in eh, ta odbor oziroma svet bo postal organ za akreditacijo, kar je vključeno v petem predlogu spremembe. Nujno potrebno je, da strokovnjaki iz držav članic ostajajo neodvosni, neodvisni. Saj gre za sprejemanje odločitev, ki se ne sme obračati po političnih interesih. Tukaj se strenjam za komisijo. Gre za telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki. To je zapisano v desetem predlogu sprememb, pa kredi eh, Interpretacije se sprejemajo z tričetotinsko večino. V prvi vrsti tukaj gre za zagotavljanje varnostnih eh, vidikov celotnega sistema, kjer je nujno potrebno, da se z eh, varnostjo sistemov ukvarja gremi, ki je sestavljen iz strokovnjakov. Vsak strokovnjak ima enako glasovalno pravico, torej enako pomemben glas. Gre torej za predloge strokovnjakov. Komisija pa ima tukaj možnost posredovanja, če je akreditacijska odločitev takšna, da vpliva na izvajanje programov, kar zadeva časovno izvedbo ali stroškov. Seveda razumem eh, sporočilo komisije oziroma stališče komisije. Poskušali smo zagotoviti povezavo med eh, zagotavljanjem informacij, za zagotavljanje informacij tako, da ne bi prihajalo do nesporazumov med različnimi skupinami. Komisija. Komisijo bo akreditacijsko telo ustrezno obveščalo. In organ za akreditacijo mora upoštevati tudi direktive komisije, to je 12. predlog spremembe. To ni prvič, da obravnavamo ta dokument. Vse zadeve boste našli tudi v mojem poročilu. Naj obvestim člane odbora ITRE tudi zato, da sem se večkrat sestal in se pogajal z poročevalci v Senci, eh, ki se jim tudi zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje. Srečal sem se tudi z predstavniki sveta pod eh, švedskim predsedstvom. Zahvaljujem se gospe Karlsson za sodelovanje. Na zadnjem sestanku so sodelovali tudi predstavniki bodočega predsedstva iz eh, Španije. Pomembno je ohraniti te povezave kajti naslednje posvetovanje bo potekalo pod španskim predsedovanjem. To posvetovanje poteka v prisotnosti komisije, katere strokovno znanje zelo cenim. Gospa Carlson me je informirala tudi o tem, da si svet želi tekočo obravnavo tega dosjeja tako da naj bi postopek hitro stekel v komisiji in svetu in naj bi besedilo sprejeli že v prvi obravnavi, v prvem eh, branju. Večernem eh, odbora je verjetno jasno in je seznanjeno, da gre tukaj za neke vrste rdečo nit, ki se vleče skozi celotno aktivnost našega odbora v kratkem se bom srečal z ostalimi, da se bomo posvetovali glede predlogov sprememb in naše kompromisne rešitve, tako da bi zagotovili eh, hitro obdelavo eh, problema. Hvaležen bom za vaše konstruktivne predloge, ki jih eh, lahko gradimo v moje poročilo in jih vključimo v daljne posvetovanje z komisijo in svetom tako da bomo delili skupno stališče za to zapleteno in dolgotrajno iskanje izboljšanega upravljanja celotnega projekta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lepa hvala. Kot prvi ima besedo kolega Remek, eden od poročevalcev Senci. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Predvsem bi se zahvalil poročevalcu za njegovo delo, pa tudi za to, kako je sodeloval z poročevalci v senci. Podpiram celotno besedilo. Prav tako me zelo veseli, da je poročevalec za sodelovanje z drugimi odbori ostal vedno odprt. Nekaj bi povedal k predlogu spremembe 3 in 8. Sem namreč zato, da bi se odsotek glasov komisije zmanjšal z 50 na 30 odstotkov. Razloge za to je že povedal poročevalec, zato se v to ne bi več spuščal, s to utemeljitvijo se strinjam, kar zadeva predstavljanje parlamenta v upravnem odboru oziroma svetu. Sem za to, da je parlament ustrezno zastopan, če tudi lahko to prinese določene težave parlament je tako rekoč rešil projekt Galileo, zato bi ga morali tudi vključiti v ta. Grevi. Vprašanje je, kako bi parlament se odeloval v tem svetu, a bo dejansko to član parlamenta ali kdo drug, to bomo še videli. Hvala lepa, gospod Glante. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa za predstavitev poročila pravzaprav se lahko kar uvrstim v vrsto tistih, ki se zahvaljujejo in čestitejo za to poročilo. Eh, kar zadeva osnutek poročila, nimam kakršnih koli pripomp. Mislim, da smo dobili zelo dobre razlage od poročevalca, tudi kar zadeva 30 odstotkov glasov za komisijo. Tu, tu se mi zdeli primerno. Komisija naj ima določen vpliv, ne pa neomejen vpliv. Tukaj bi morali zdrževati določeno ravnotežje. Kar zadeva odeležbo parlamenta v obravnem odboru oziroma svetu, tukaj imam uh, določene pomisleke pri mnogih zadevah zahtevamo odeležbo parlamenta, zato da bi vedeli, kaj se dogaja, zato da bi vnesli več transparentnosti v same postopke. Vprašanje pa je, a to tako deluje pri eh, skupni mednarodni skupščini smo videli, kako to deluje. In v tej zvezi sem slišal, da trenutno prihaja eh, do ocene eh, razpisa za satelitne segmente. Tukaj že prihaja do razdrobljenosti in vprašanje je, ali bomo zadeve ločevali in bo to dražje za 150 milijonov ali ne. Če 150 milijonov bolj upravičenih zaradi tega, ker imamo več konkurenčnosti, je vprašljivo. Pri takih zadevah želimo biti informirani. Ali bo to v upravnem odboru oziroma svetu ali kje drugje, je vprašanje. Moramo pa biti na tekočem. In kar zadeva eh, predstavnika komisije, bi lahko še dodali kako besedico, drugače pa najlepša hvala. Januarja se ponovno srečamo in bomo zadeve zaključili. Če bo se svet strinjal, bomo naredili eh, dogovor v prvem branju, čeprav to ni najljubša pot, ki jo obira parlament, ampak če bodo sprejete naše zahteve, lahko to vendarle naredimo. Gospod Nibler, hvala gospod predsedujoče, drage kolegice in kolegi. Eto, ja, sam bi začela z prisrčnimi zahvaljami gospodu Tomaševskemu, poročevalcu. Sodelovanje se mi je zdelo zelo produktivno, tudi predpriprava samega poročila, zato se vam zahvaljujem za odkrito komunikacijo in tudi za to, da smo eh, se lahko posvetovali o dokumentu. Vaše poročilo je zelo dobro poročilo in tudi moja politična skupina ga bo v večjem delu podprla. Bi pa podala tri pripombe in dovolite, da se dotaknem nekoliko ozadja, zaradi tega, ker sem dolga leta delala na projektu Galileo, ta agencija ima tudi dolgo, dolgo zgodovino. Eh, veste, da je bil Galileo prej načrtovan nekoliko drugače, kot bo zdaj uresničen. Prej smo imeli eh, model eh, javno-zasebnega partnerstva. In ta evropski satelitski radionavigacijski sistem ne bi bil vzpostavljen na ta način. Zato smo spostavili agencijo za izvedbo samega projekta. V letih eh, kasneje pa se je izkazalo, da projekt javno-zasebnega partnerstva ne deluje zato se je vključil parlament in parlament je bil tudi gonilna sila, ki je poskrbila za to, da se Galileo financira iz javnih sredstev. V parlamentu se je že pred leti postavilo vprašanje, zakaj sploh potrebujemo to agencijo. Naj vas še enkrat spomnim eh, tiste kolegice in kolegi, ki se to koleče ne ukvarjajo s tem projektom in sicer na nekaj. Zadeva se je že nekoliko spremenila, tukaj se pa stavlja vprašanje, še potrebujemo agencijo ali ne. Bi pa vas prosila, da razmislite o odgovorih na vprašanja in postavila bi vprašanja komisiji glede nalog eh, agencije. Če si pogledam drugi člen, je agencija načeloma pristojna za varnostno akreditacijo, po drugi strani pa naj bi razmislila o študiji, kako bi sistem Galileo potem, ko se bo oveljavil, uporabil tudi v komercialne namene. Verjetno bo podano neko strokovno mnenje, izvedeniško mnenje, neka strategija. Zato bi prosila komisijo, da mi še enkrat nekaj eh, pove, kaj razumemo pod eh, varnostno akreditacijo, kaj to sploh je. Ker tudi v predlogu uredbe berem, da upravni odbor oziroma svet, o kateri se stavi razmišljamo. Prav tako ni vključen v akredita, akredita, varnostne akreditacijske sisteme. V čem je smisel te varnostne akreditacije, če v drugih gremih, drugih organih eh, nimamo vključitve? Kakšne naloge ostanejo agencije, če je znotraj agencije ta akreditacijski svet spet eh, neki, ko neodvisno telo. Vprašanje je, a dobimo takšno agencijo z nalogami, kot jih ima danes. In še zadnja točka, o čemer so govorili že kolegi, strukture znotraj agencije, tukaj se lahko priključimo mojemu predgovorniku in se strinjam tudi s poročevalcem. Eh, vsi predlogi v tej zvezi so zelo dobri, pomembno je, da parlament eh, ustrezno sodeluje v vsaj v upravnem odboru oziroma svetu. Strinjam se tudi z oporočevalcem glede zmanjšanja eh, glasov komisije v upravnem odboru oziroma svetu, kajti komisija tako ali tako podaja usmeritve za delovanje. To se pravi, da ima močan politični vpliv, zato se mi zdi pretirano, če rečemo, da komisija tukaj potrebuje še polovico vseh glasov. Zato podpiram eh, predlog pročevalca za 30 odstotki eh, glasov. Prihajam eh, na zaključek, še eno vprašanje komisiji, prosim, da razblinite moje dvome glede vloge agencije, kaj se dogaja z varnostno akreditacijo, glede nalog, ki so se bistveno zmanjšale v drugem členu. Kakšna je teža nalog agencije To se mi zdi pomembno vprašanje, ne samo zato, ker me zanima, ampak zaradi tega, ker se kolegi iz odbora za proračun tudi vedno sprašujejo, eh, kakšen je smisel posameznih agencij. Poskušajo eh, ugotoviti, ali bi vzpostavljali nove agencije, ali bi odpravili agencije, ali bi jim dali nove naloge. Zato potrebujem tukaj še nekaj informacij strani komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Imam še tri prijave k besedi, s tem bom zaključil seznam govornikov. Kolegica Hall. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvalila bi se poročevalcu Tošnovskemu za njegovo, njegov zelo dober pristop in sodelovanje z poročevalci v senci, kot je povedala gospa Nibler. Leo je šel skozi trojne tiste, to ni bil enostaven proces v preteklosti. je bil to eh, projekt, eh, za katerega so se zanimale države članice, ki so imele vesoljske programe. To ni bil nastošno skupnostni projekt. Zdaj pa gre za splošni skupnostni projekt, eh, ker se tudi plačuje iz proračuna skupnosti. Sveda razumem komisijo, da poskuša ohraniti določen nadzor nad vsem ampak eh, to je projekt, ki koristi vsem državam članicam, tako da ne bo šlo za neko eh, vesolsko agencijo eh, Evrope. Ker zadeva 50 odstotkov, se mi zdi mogoče preve, nekoliko preveč, ampak mogoče bi lahko zmanjšali glasove komisije na nekje 40 odstotkov, tako da ne bi bila odvisna od držav članic Evrope da pa lahko države članice eh, blokirajo odločitve za svojo večino. Tako da ne bi prišlo do, do tega, da bi se projekt spremenil v nacionalni projekt posameznih držav. Malce sem zaskrbljena glede pretoka informacij. Tukaj imamo pomagljive informacije, ki prihajajo do parlamenta. Tukaj se strinjam, tukaj z gospod Nibler, imeli smo sestanek o Galilejo z predstavnik komisije in sveta. In eh, bila sem zadolžena, ker nismo imeli nobenih informacij naprej, dobivali smo zelo zapletene tehnične eh, dokumente pred sebe, ki smo jih prvič eh, brali. In nismo imeli nobenega časa, da bi se pripravili in postavljali vprašanja. Kar bi morali storiti, je, da zagotovimo ustrezen pretok informacij kar bi želela je najti neko srednjo pot med tem, kar je predlagal svet in kar predlaga eh, poročevalec. Svet eh, sploh noče imeti poslancev Evropskega parlamenta v organih, eh, vendar pa to vpliva na naše odločanje o proračunu. Poročevalec pa si želi, člana z pravico glasovanja, z enim glasom v telesu. Kar bi se meni zdelo primerno, da bi izboljšali pretok informacij do Evropskega parlamenta. In naslednje, imamo eh, nekaj lahko bi imeli opazovalce, ne vem pa, to morajo biti poslanci Evropskega parlamenta, imeli bi pa samo opazovalno funkcijo brez eh, pravice glasovanja. In to ne bo vplivalo na naše odločitve o proračunu. Komisija je sama ocenila, da je vprašanje proračuna zelo bistveno. Ocena je, da če upoštevamo prihodke, ki jih bo prinesel Galileo, govorimo tudi o 550 milijonih evrov na leto za nedoločen čas. In to je ogromen prispevek iz skupnostnega proračuna. Zato moramo vse zagotoviti, da bodo člani Evropskega parlamenta eh, vključeni v to zadevo in da bodo dobili informacije iz prve roke, ne pa da morajo čakati 2, 3, 6 mesecev, zato da pridejo do informacij, ki jih morajo potem predelati v petih eh, minutah. Eh, treba je zagotoviti, da bomo dobili ustrezne dokumente in informacije in če bomo, eh, na mesto samem bomo dobivali podatke iz prve roke. To so moje predloge. 40 odstotkov za komisijo in dva opazovalca iz Evropskega parlamenta v odboru oziroma svetu. Kolega Weber. Tudi meni se zdi to poročilo odlično. Nisem prepričan, eh, da je treba prejiti na 40 odstotkov, kajti 27 držav članic je in 30, eh, eh, potem pa še en ali dva, pa je že prisotna večina. No, vsekakor želim čestitati poročevalcu. In to priložnost bi izrabil, eh, da podam nek predlog. 30 odstotkov glasovalnih pravic komisija, dobro, potem se pa zastavlja vprašanje upravljanja eh, in sicer tega sektorja, eh, ki je zelo velik. Tu gre naprimer za Galileo, GMES in podobno. Eh, danes imamo direktorja eh, v komisiji eh, pod komisarjem Ferhojgnom in ali ne bi bilo pametno, da se ta direktorat preuredi in da postane generalni direktorat. Tu gre konec koncev za politiko, ki zadeva uh, vesolje in uh, ta politika je povezana s celo vrsto drugih eh, sektorjev, naprimer uh, okoljem in podobno. Ali ne bi bilo smiselno, da se upoštevajo tudi ti drugi sektorji in da se seveda še naprej ukvarjajo z industrijo, vendar ne izključno. Se pravi, ali ne bi lahko spremenili organizacijo tega sektorja in ali ne bi v direkciji lahko spremenili določene stvari. Hvala. Sedaj kolega Paška. Govorimo o zakonodajnem predlogu in če govorimo o tem, bi morali zagotoviti tudi nadaljevanje projekta Galileo. Tukaj moramo biti zelo konstruktivni z željo po doseganju soglasja med vsemi vključenimi institucijami. To priložnost eh, bi izkoristil, da se zahvalim in čestitam gospodu Tošanovskemu za njegovo delo, ki je storil vse, da bi dosegel zastavljene cilje. Mislim, da resnično moramo okrepiti prisotnost Evropskega parlamenta v tem projektu. Sej gre veliko denarja iz Evropskega proračuna investirano v ta projekt, zato je naše sodelovanje potrebno, zato da bi zagotovili ustrezno porabo sredstv. In mislim, da je se zadeva razvija v pravo smer, moramo pa ohraniti hitrost razvoja tudi v prihodnje. Hvala lepa in za komisijo, gospod Boluči. Če se strinjate, eh, želimo si tudi nekaj odgovorov. Seznam sem že zaključil. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod poročevalec. Naj začnem s prvo točko, ki je najbolj občutljiva. Gre za glasovalno pravico komisije. V agenciji jasno je, če mora komisija upravljati eh, svojo nalogo upravnika programov, potem mora seveda eh, za to imeti na voljo ustrezna sredstva. Mi danes pričakujemo tudi eh, težave eh, in sicer v agencijah, kjer komisija nima ne pravice do veta pri proračunu, pri programu dela, pri poslovnem načrtu, eh, pri imenovanju direktorja in podobno. In mi ne želimo, da bi se tu pojavile iste težave. vloga, ki ste nam jo poverili, mora se odražati tudi pri glasovalni pravici. Dejstvo je, da je odgovornost v rokah komisije in sedaj ne želim eh, dodajati argumente za 50, 40 ali pa 30 odstotkov. Dejstvo je, da naj bi glasovalna pravica izhajala iz vloge komisije in zaradi tega vas prosimo, naj še enkrat razmislite, ali ne bi komisiji poverili 50 odstotkov glasovalnih pravic. Kar zadeva prisotnost eh, poslancev Evropskega parlamenta, torej jasno je, komisija to podpira, pa naj gre za poslance, ki jih direktno imenujete vi ali pa ta odbor. Tu nimamo nekega posebnega stališča, smo pa za popolno transparentnost in naj tudi odgovorim na določene pripombe. Torej želimo neposredno informiranje, se pravi predstavnik naj bo prisoten, eh, ko se sprejmajo odločitve ali pa seveda in tudi pri razpravah. Torej, mi eh, smo seveda zato, da se eh, ta dokument sprejme v prvi obravnavi. Mi želimo eh, doseči napredek, čas hitro mineva, sedaj smo že skoraj v letu 2010. In mi želimo pač stabilizacijo, ne želimo težav iz preteklosti. Potem pa, če lahko odgovorim gospe Nibler. Seveda poznamo uh, zgodbe o starem uh, Galileju. Eh, določene stvari je tudi kritiziralo računsko sodišče, vendar danes smo v novi situaciji. Najprej imamo pravno podlago in to pravno podlago ste vi tudi potrdili vi eh, poznate eh, naloge eh, eh, teh eh, programov in eh, sedaj se naloge konkretizirajo in ob koncu leta 2008 eh, smo imeli manj eh, kadrov, dobili smo manj proračunskih sredstev in potem smo seveda tudi preoblikovali naloge in eh, sedaj se ne sprašujemo, kaj bomo storili eh, s temi upravnimi organi. Sedaj je treba pravzaprav razmišljati o tem, kako bomo stvari uresničevali. Hvala lepa. Se opravičujem. Nekdo med vami je tudi komentiral eh, volilne pravice komisije 40 odstotkov. Torej, mi se ne bomo eh, fiksirali. Mi želimo pravzaprav dobro upravljati projekt in želimo pač biti sposobni izvajati te naloge. Hvala lepa. Če se strinjate, bomo gospodu Lambercu še nakratko dali besedo. Govoril sem pri komisiji kot zapraševalec v senci. Nisem bil jasen, ko sem se prijavil k besedi. Lahko bi se strinjal z argumenti komisije glede učinkovitosti upravnih eh, struktur. Če si pogledamo to, kar smo govorili danes do povdne, glede evalvacije okvirnega programa 6, sem za nadzor uh, in tudi zaupanje, ampak ne zaupanje brez nadzora. Če bo organ pristojen za upravljanje, naj, bo, naj upravlja, mi pa bomo pristojni za nadzor. Kar zadeva predlog spremembe, ki prihaja ob koncu in pravi, da naj bi nas eh, komisija informirala redno, če bi bila, bil sam iz komisije bi rekel, imejte eh, svoje predstavnike v svetu, ki vam bodo poročali, mi vam ne bomo. In to se mi zdi v redu, mi smo zakonodajalec, oni so izvršna oblast, naj oni upravljajo svoje izvršne funkcije, mi pa bomo gledali jim pod prste, če bodo naredili kaj narobe. In eh, dovolj dela ima upravni svet že tako ali tako. Hvala lepa. Kolegica Nibler ima še eno dodatno vprašanje. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Glede komisije bi še enkrat postavila svoje vprašanje. Prosila sem, da mi poveste, kaj se dogaja z varnostno akreditacijo, kaj je s tem sploh mišljeno in kakšne so druge naloge eh, komisije. Besedilo imam pred seboj, tukaj nekaj veliko nalog. Zanima me tudi teža teh nalog, pomen teh eh, nalog. Se to ni tako pretežko, A lahko komisija odgovori na to vprašanje, drugače pač eh, pisno. Lahko storimo eno ali pa drugo, odgovorimo takoj ali pa eh, damo odgovor v pisni obliki. Besedo predajam gospe Kavadi, da odgovori na to specifično vprašanje. Hvala lepa za vprašanje. Eh, Torej, kar zadeva naloge agencije, torej ponavljam to, kar eh, ponavlja eh, gospod Bonuči, eh, 16. člen GNSS-a pre eh, pravi, da pač mora opravljati natančne naloge. Eno je akreditacija, drugo pa je eh, naloge v zvezi z centrom Galilejo, tretje pa so naloge, ki bodo prišle čez nekaj let in s pomočjo študij je treba pripraviti trženje eh, dveh sistemov, tako Egnosa kot tudi Galileja. Ob teh eh, natančnih nalogah iz uredbe ima agencija še druge naloge, ki jih dobi od komisije in tu bodo naloge natančno precizirane. Se pravi, akreditacija sistema, to je zelo pomembna naloga, kar pa zadeva stroške, mislim, da predlog komisije razlaga, Eh, oziroma točno pove, kakšne so dodatne kadrovske potrebe za te dejavnosti. Kar pa zadeva druge naloge, tu imamo standardne stroške, ki so že v proračunu komisije za agencijo. Eh, če želi gospa Nibler še bolj natančne informacije, ki jih danes nimam seboj, Eh, smo seveda na voljo in bomo z veseljem poslali te informacije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Če to dobro vidim, je postopek jasen. 9. december eh, rok za vložitev predlogov sprememb, potem pa gre vse naprej v naslednjem letu. Začenjamo z drugo točko dnevnega reda, gre za Evropski program za opazovanje zemlje, GMIS. E Obravnava osnutka poročila, Kolega Glante ima besedo. Bi vam pa bil hvaležen, če poskušate se držati časa. Ja, gospod predsedujoči, se bom potrudil, vse me poznate. Pri prvi predstavitvi poročila oziroma točke nismo imeli eh, dovolj časa in zaradi tega dovolite, da danes povem tri stavke več. Eh, kolegi in tudi poročevalci v Sence so v mestnem času prav gotovo dobili veliko obiska, eh, se pravi, po seveda spoznavanju določenih aplikacij naj tudi predstavil nekam primerov eh, o podatkih, eh, ki jih lahko ponuja GMES in eh, naj tudi predstavim, kako ti podatki pomagajo reševanji problemov. Se pravi, ti podatke naj bi iz raziskav šli v operativno fazo. Torej stvari sem si ogledal tudi na kraju samem, pogledal sem stvari, ki že funkcionirajo. Naj na opozorim na določeno zadevo, ki ima prednostno uh, vlogo, gre namreč za uh, podnebne spremembe. Vsi se sprašujemo, ali je možno meriti eh, podnebne spremembe, ali imamo kakšne modele. In sedaj imamo seveda satelitsko opazovanje, uh, površino merimo z radarjem in. Uh, Zelo, zelo natančno lahko uh, merimo uh, Eh, gladino mori, to pomeni, da lahko dejansko eh, preverjamo, koliko je vode, in eh, to so seveda zelo pomembne informacije. Potem pa vse mimo uh, upravljanje v katastrofah, uh, v naravnih nesrečah. Pomislimo naprimer na potrese na kitajskem, reševalce, ki morajo v globeli in se sprašujejo, ali sploh lahko z vozili pridejo zraven. In to so podatki, ki jih lahko dobimo, se pravi, dobimo zelo hitro kartiranje stanja po potresu. Potem pa vzemimo še poplave. Kako bomo ravnali v primeru poplav v Evropi ali eh, po svetu, katere površine so potencialno ogrožene, katere površine so bile dejansko eh, poplavljene in kje morajo zavarovalnice potem plačevali odškodnine ali so eh, objekti, kjer so prijavili škodo, dejansko bili poplavljeni ali gre samo za zlorabo zavarovanj. Potem pa kartiranje, seveda obstajajo obstajajo regije na svetu, kjer kartiranje ni tako dobro in ni tako aktualno in natančno kot v Evropi, v Afriki, v državah v razvoju so velike površine, ki niso kartirane, ki jih nimamo na zemljevidih in če seveda pomagamo, eh, je to seveda zelo koristno za njihove infrastrukturne ukrepe in podobno. Potem pa eh, konkreten primer eh, satelitskimi podatki opazovanja sem naprimer videl, da v jugovzhodni Aziji, v neki državi, eh, kjer eh, meje niso posem jasne in eh, tam sekajo gozdove in včasih se izkaže, da so dejansko sekali gozdove v sosednji državi in to so seveda zelo zanimivi rezultati, ki jih dobimo na podlagi takih informacij. Sedaj pa moje poročilo, predstavil sem 15 predlogov sprememb. Najpomembnejša točka je podobna eh, kot v eh, programu Galileo, vprašanje financiranja. Eh, določene stvari si očitno ne moremo privoščiti, potrebujemo več finančnih sredstev in mi moramo seveda najti določene možnosti. O tem bo treba še govoriti z odborom za proračun, ki še ni pripravil svojega mnenja za razliko od odbora za okolje. Se pravi, tu moramo preveriti, ali so možni e, nove odobrite za prezem obveznosti. In, eh, Naprimer, eh, problem je pri gradivu, če danes naročamo, je to morda ceneje, kot če počakamo, se pravi, mi lahko varčujemo in bolje je, če določene pogodbe uh, sklenemo uh, danes in ne jutri in zaradi tega imam uh, uvodno izjavo 16a. Potem pa podatke. Uh, če podatke damo na voljo brezplačno in to podjetja izkoriščajo za to, da ustvarjajo nove aplikacije, nova delovna mesta, potem moramo seveda zagotoviti, da so ti podatki stalno na voljo. In mi imamo finančne perspektive do leta 2013 in potem 2014. leta se začnejo nove finančne perspektive. Ne vem, kaj bo pisalo notri, o tem moramo še razpravljati. Seveda pa mi nismo za interesirani za to, da bi se stvari leta 2014 pomladi ustavile zaradi tega, ker ni zagotovljeno financiranje. Torej, mi želimo kontinuiteto podatkov, seveda pa tudi kontinuirana finančna sredstva, potem dostop do podatkov. V prvi razpravi smo odkrito govorili o tem, eh, podatke naj bi bili na voljo mm, za ston, eh, tudi na mednarodni ravni in tu velja tudi eh, v načelo recipročnosti. Torej, če mi dajemo na voljo za ston podatke, želimo te tudi prejeti od drugih. Seveda ne smemo ogrožati tistih, ki uporabljajo podatke podatke v svojih poslovnih modelih, torej njihove eksistence, njihovega obstoja ne smemo ogrožati. Dejstvo je, da se je v Evropi marsikaj že eh, zgodilo, določena podjetja ponujajo določene storitve, ki so povezane s tem in mi moramo seveda eh, pomisliti tudi na kartografske službe, na geodetske službe, ti imajo seveda tudi določene podatke in to moramo spraviti vse pod en klobuk. Peta točka je tudi zelo zanimiva. Od včeraj velja Lizbonska pogodba. Eh, svet je to morda eh, pozabil, kajti predvčerajšnjem so pri Swiftu nekaj na hitro sklenili. Eh, no, vendar eh, komitologija je sedaj odpravljena. Kot poslanec eh, to pozdravljam, zaradi tega, ker je naš vpliv večji in komisija ne more storiti veliko brez našega vplivanja. Sedaj komitologije ni več in to sem tudi podaril v poročilu. Torej, črtal sem stvari, ki se nanašajo na komitologijo. Torej, mislim, da lahko stvari. Eh, uredimo skupaj in spremembe seveda lahko tudi ustrezno unesemo v prilogi in podobno. Potem pa eh, ESA naj bi bila pristojna za tehnično izvedbo vesolske komponente, eh, potem instrument financiranja, v času, ko je bilo poročilo že v prevajanju, v postopku prevajanja, sem zvedel določene stvari, ki jih bom potem še eh, dodal, se pravi podvajanje podatkov zaradi obstoječih infrastruktur, želimo preprečiti, to bom tudi nekako zapisal. In potrebujemo seveda še mnenje eh, proračunskega odbora. To pomeni, da bo verjetno vse šlo v plenarno zasedanje šele junija. Sem pa optimističen, govoril sem s švedskim in tudi španskim predsedcem in če bo svet sodeloval in če bodo stvari funkcionirale, nam bo morda uspelo, da bo eh, poleti naslednjega leta ta uredba začela veljati. Torej, jaz sem optimističen. Nek eh, kolega je Eh, tudi povedal, da naj bi komisija oblikovala eh, generalni direktorat za vesolje, GD Space. Eh, ja, mi imamo zelo veliko teh vesolskih komponent in. Dobro je, da imamo pač tukaj generalni direktorat. O tem se splača vsekakor razmisliti. Hvala lepa. Seveda, splača se razmisliti, ko gre za pametne pobude. Sedaj imam štiri prijave k besedi. So še kakšne? Ne. Potem zaključujem seznam pač gospod Čičesar je, je gor, je gor. Lambert. Ravno pravočasno še. Kolege, prosim, za njihove prispevke, kolega Remek ima besedo, prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsedojoči. Povsem na kratko, marsikaj je že bilo povedano dobro sodelovanje z poročevalcem želim pohvaliti, kakovost poročila želim eh, pohvaliti, podpiram ga. Želim pa komentirati predlog spremembe številka 2. Tu gre za kontinuiteto pri storitvah, za pretok informacij. V prehodnem obdobju bo to zelo pomembno. In to je tudi povezano s tem, da mora seveda uh, eh, ogled Evropske unije ostati še naprej velik pri uh, potrošnikih, ki bodo uporabljali to storitev. Hvala lepa, kolega Balon. Besi kolegica Balon. Opravičujem se, nisem slišala, da ste povedali moje ime. Se opravičujem. Nekaj vprašanj bi imela v zvezi s tem programom. Tu gre predvsem za eh, dolgoročno delovanje tega programa. Gre za nadaljevanje storitev po letu 2013 in gre seveda tu še za vprašanje financiranje. 150 milijonov evrov začetnega financiranja ni dovolj, zlasti ne za B enote uh, Sentinel in te stroške je treba pokriti in tu je treba prevzeti odgovornost. Potem pa politika glede podatkov, podpiram prost, eh, brezplačen dostop. Cilj programa je seveda, da se ustvari trg eh, storitev, ki temelijo na zbranih podatkih in mislim, da bodo podjetja tudi iz novih držav članic imela koristi od tega. To bo tudi dobro za inovacije. Eh, Storitve povezane z GMES-om niso še eh, opredeljeno in zaradi tega bodimo previdni in ne vem, ali naj takoj zapišemo nekaj o prostem dostopu, brezplačnem dostopu v zakonodaji. Potem pa eh, vprašanje varnosti informacij, potrebujemo seveda eh, jasno eh, opredelitev zaupnosti informacij, tudi ustreznega posredovanja informacij in podobno. Potem pa še zadnje, kako je z lasništvom in kako je z vlogo operaterjev infrastrukture. Tu potrebujemo seveda zelo dobre programe. ESA bo umestni lasnik in upravljalec eh, strukture, potem pa se bo vse privatiziralo, se bo delovanje in eh, privatiziralo in mi bi morali pravzaprav več vedeti o, o tem. Hvala lepa. Gospa Valjan, je, sem bolje izgovoril. Sedaj pa gospod Čičasta. Eh, hvala lepa. Pridružujem se kolegom, ki so čestitali, čestitali k temu poročilu vendar glede enega elementa se ne strinjam. Hkrati pa bi tudi povedal nekaj predlogov. In eh, predstavil bom poznaje tudi še tri, štiri predloge sprememb. Prvo je podvajanje informacij. Torej slišali smo, da obstaja možnost da bi se z zbiranjem novih podatkov lahko zgodilo podvajanje obstoječih podatkov in to moramo seveda pre, prečiti in eh, GMES se mora čim bolje opirati na obstoječe informacije. Mislim, da je to tudi povedano v predlogu komisije. Drugič, o tem seveda lahko razpravljamo, ko bomo imeli predložene predloge sprememb. Drugič, ta projekt zahteva veliko sodelovanja, sodelovanja različnih deležnikov. Predlog, da bi imeli nek odbor partnerjev in da bi pač bile zastopane tudi različne skupnosti deležnikov, je nekaj, o čemer bi veljalo razmisliti. Na ta način bi zagotovili eh, čim širšo sodelovanje in posvetovanje. In potem tretja stvar, in tu se ne strinjam z poročevalcem in gospod Valjan, tu gre za vprašanje prostega dostopa, se pravi brezplačne storitve GMES. Torej, tu imam res pridržek. Eh, govorili smo že o proračunskih sredstvih, ki menda ne zadoščajo za te cilje. In se mi zdi seveda preuranjeno, da rečemo, da naj bo vse brezplačno. In govorimo tudi o, te, o tem, da naj se ustanovi in oblikuje nek trg storitev. Ne vem, ali je možno ustvariti trg na podlagi nečesa brezplačnega, morda se motim. Morda smo pa lahko uh, spretni in začnemo s brezplačnim, pa bo nekdo pripravljen v končni fazi plačevati veliko uh, za to. Ampak ta oseba se bo morda najprej obrnila na te brezplačne informacije, torej tu imam pridržek. Mislim, da bi morali še enkrat razmisliti o tej točki. Razumem seveda gospoda Glanteja, njegova stališča vendar mislim, da je potrebno še razpravljati o uh, tej točki, da se op opravi morda predtem še kakšna anketa. Hvala lepa, gospa Dati. Merci, euh, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod poročevalec, hvala lepa gospodu Glanteju za poročilo v tem trenutku mi nimamo večjih kritik, imamo pa določene komentarje. In sicer bi rada spregovorila o drugem predlogu spremembe, ki naj zagotavlja kontinuiteto, kontinuiteto podatkov. To pomeni, da naj bi bili podatki stalno na voljo. To je torej načelo te stalnosti, kontinuitete vendar mislim, da bi lahko naredili več. To naj bi napisali v sam korpus uredbe. Sedaj je to v uvodnih izjavah in to nima iste pravne veljave, torej kontinuiteta podatkov v korpusu. Potem pa financiranje. Gospa Valjan no, trudim se, da ne bi narobe izgovorila imena, e, je zastavilo vprašanje financiranja. 12. oktobra smo že dejali, da financiranje ni dovolj jasno v tem predlogu urodbe in uredba mora zagotoviti bolj organizirano financiranje, večjo usklajenost financiranja in eh, enako pravno obravnavo storitev. Eh, gre namreč za nadzor pomorskega področja in tudi eh, nadzor ozračja, tu nimamo pravzaprav istih pogojev kot naprimer pri nadzoru kopenskega predela in podobno. Torej želimo enako pravn položaj za vse storitve. Potem politika podatkov, ki naj bodo brezplačni ali ne, torej To, kar želim povedati, se nanaša na predloga 3 in 12. Načelo dostopa je omejeno na pravne in fizične osebe v Evropski uniji. To pomeni, da ti podatki niso vol, na voljo vsem, tudi ne, če drugi recimo plačujejo. In to se mi zdi problematično. Program GMES bi seveda v prvi vrsti koristil evropskim podjetjem in ustanovam, vendar mislim, da ni smiselno stvari omejevati, kajti to bo tudi stalo nekaj. Potem pa osmi člen, tu je treba garantirati integriteto podatkov GMES. Potrebujemo pravzaprav potrdila, da so podatki celoviti. Na ta način seveda zagotavljamo, da ni prišlo do zunanje manipulacije in To je seveda lahko zelo koristno, tudi ko se soočamo z ekološkimi nesrečami. Potem pa še vprašanje upravljanja. Mislim, da to ni dovolj jasno povedano. Dobro upravljanje je nujno pomembno za uspeh tega programa in potrebna je boljša koordinacija ne zgolj med eh, državami članicami in eh, komisijo, Eh, torej komisija je že govorila o svetu partnerjev in škoda je, da tega sveta partnerjev nimamo tu v predlogu uredbe. In mislim, da je škoda in treba je zagotoviti skladnost eh, delovanja različnih eh, partnerjev in to ne samo na finančnem področju, tudi pri infrastrukturah eh, potrebujemo večjo usklajenoh in ta odbor ali svet eh, partnerjev eh, naj bi recimo usklajeval tudi vprašanja infrastruktur. To je to, kar sem hotela povedati v zvezi s tem projektom. Mislim, da ne smemo stvari preveč omejevati. Tukaj imamo velik potencial, ki ga ne smemo omejevati. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospodu Glanteju za delo. Eh, morda me niste videli med pripravo, pa ne zato, eh, ker se ne bi brigal, temveč ker ste dobro delali. Eh, v zvezi s tem, kar je povedala gospa Dati. Torej, dostop, dostop za druge bo zagotovljen na podlagi načela recipročnosti. To je pomembno. Torej, globalnega kritja in globalnega opazovanja ne bomo imeli, če vsi deležniki ne bodo opravili svojega dela. Naprimer, Rusija, ZDA, Indija, Kitajska in tako naprej. Če oni ne bodo opravili svojega dela, potem ne bo šlo. Se pravi, če oni opravijo svoje delo, jim lahko damo dostop, oni pa nam načelo vzajemnosti, reciprocitete je zelo pomembno. Se, pomembno je torej, da imamo podobne programe. Evropa ne more biti tista, tisti politični akter, ki bo pač opravil delo za druge. Strinjam pa se seveda z vami, da določene tretje države, naprimer države v razvoju, potrebujejo dostop do teh podatkov, vendar to je druga situacija. In mislim, da moramo razlikovati med eh, razvitimi državami in nerazvitimi državami oziroma na, eh, eh, in morda bi predlagali nekaj v tem smislu. Potem glede prostega dostopa. To bo drag program in mi seveda ne moremo začeti programa in ga potem opustiti. Ko se tega lotimo, potem na dolgi rok. Mi seveda tudi vemo, kakšne so naše javne finance in vemo, eh, kakšne eh, strategije potrebujemo, mi se ne moremo odpovedati potencijalnemu veru dohodka od samega začetka in obljubiti brezplačnost. Končni eh, porabniki morda ne bodo uporabljali tega za neprofitne namene. Recimo, določena podjetja bodo to uporabila za profitne namene, se pravi, bodo služili tudi na podlagi teh podatkov, ki jih dobijo iz GMES-a in zaradi tega bi tudi Evropska unija morala pravzaprav obdržati del tega, kar se ustvarja v tej verigi, da bi izključili eh, plačevanje eh, storitev To bi pomenilo pravzaprav eventualno ogroziti program na samem začetku. Nekateri namreč morda lahko rečejo, poznaje, eh, saj bi nadaljevali, pa si ne moremo privoščiti. In eh, morda bom še pripravil predlog spremembe, da vam pomagam pri tem. Kolega Weber, povsem na kratko, glede brezplačnosti. z gospodati sem že govoril o tem vprašanju. Strinjam se eh, s tem, kar pravi poročevalec o tem vprašanju. Predlaga brezplačne storitve za državljane in podjetja Evropske unije. Na ta način se omogoča razvoj. Eh, trga, zlasti tudi za mala in srednje velika podjetja. Vendar kaj se je zgodilo pred kratkim v ZDA? Tam obstaja satelit ANSAT in ta satelit ima obsežne arhive, saj obstaja že 40 let približno. In tu imamo eh, dostop, za katerega je treba plačevati, je pa dokaj ugodna cena. In 20 mil, eh, tisoč eh, eh, obiskov na leto je. In eh, dejstvo je, da eh, se je ta številka povečala na 200 tisoč. Eh, In se pravi, mi želimo analogne rezultate. Torej, mi želimo razvijati seveda določene ekonomske aktivnosti, potem bomo pa videli pozneje, kako bo s financiranjem. Hvala lepa, Giles, še enkrat na kratko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želel bi se zahvaliti gospe Dati za te podrobnosti in otenke. Razen razlike med popolnoma odprtim dostopom in brezplačnim dostopom, kajti popolnoma se strinja s tem, da moramo imeti dostop, da mora biti dostop do podatkov, vendar pa mislim, da bi bilo nemodro, če bi se odrekli možnosti takega vira um, dohodkov. Morda gre tukaj pač za filozofske razlike. Hvala. Hvala lepa, želi komisija še kaj dodati? Ja. ja. Merci beaucoup, monsieur le. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, povsem na hitro, zato da se zahvalim eh, tudi vašemu odboru za interes eh, za GMES. Torej, naj spregovorim o kontinuiteti podatkov. To je eh, načelo, za katerega smo se zauzemali in na katerem naj temelji GMES. Naj tudi povem, kaj, kakšna je eh, posledica vsega tega. To vpliva torej na stalnost prostorske infrastrukture, vesolske infrastrukture in to vpliva tudi na storitve in stabilizira seveda tudi tehnične zmogljivosti v Evropi. In zaradi tega sem vas hotel uh, opozoriti na sporočilo komisije z 28. oktobra, kjer govorimo tudi seveda o stalnosti vesolskih eh, infrastruktur. In danes do leta 2011 je treba sprejeti določene odločitve za to, da se bo ta program vodil na profesionalen način. Treba je anticipirati, predvidevati bodoče aktivnosti in to je zelo pomembno v tem trenutku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Glante. Boste še kaj dodali? Eh, hvala lepa za spodbude in za vse, kar ste omenjali. Mislim, da bomo dobili še kakšen predlog spremembe, kar zadeva podvajanje podatkov in dvojno zajemanje podatkov. Seveda so pristojni o tem govorili, No, moramo se prizadevati, da do tega ne bi prihajalo, kar zadeva varnost in eh, zaupnost. Eh, to je jasno, vem, kako je v državah švencah to posebej urejeno. Ampak v Nemčiji imamo eh, zvezdni urad za izvozni nadzor, kjer je treba takšne podatke in njihov izvoz najprej odobriti v tem uradu. Tako, naprimer, ne bomo nekih varnostnih objektov dajali na voljo Irano, če se tako izrazim, ampak naši bomo rešitev. Kar zadeva financiranje, mislim, da sem Džajsa ustrezno razumel, to lahko uredimo. Treba je spostaviti storitve, oblikovati se morajo podjetja, se uveljaviti na trgu in potem lahko kasneje govorimo o tem, ali lahko ta sistem prej privatiziramo in zahtevamo plačilo za podatke, ampak zaenkrat želimo stopiti na trg in potem lahko govorimo o tem, kako urejati dostop dalje. O recipročnosti dostopa smo že v prvi razpravi govorili, če drugi nam, evropejcem, ponujajo podatke brezplačno, moramo to mi ponuditi tudi drugim. Imamo globalni sistem za opazovanje e, zemlje in e, E, to tudi želimo ohraniti. Hvala lepa za vse e, pripombe, predloge, vsekakor pa se bomo še slišali in videli e, tudi po božiču. Zanima me, kako bo potekala seja v odboru za proračun. Veselim se že tudi poročila odboru za proračun. Tako da bomo videli, lahko zadeve ustrezno izvedemo v predvidenih rokov, rok za vložitev predlogov sprememb je 4. december 14. Če se strinjate, prihajamo na 8. točko dnevnega reda, ki je za predstavitev študije o upravljanju Evropskega raziskovalnega prostora. Na tem mestu bi predstavil Bjolio Naserana, poddirektorja, ki bo predstavil to poročilo poskušal bo zadeve predstaviti jedrnato in kratko in prosim vas, da tudi vi postavite vprašanja koncentrirano, tako da pridobimo nekaj eh, časa. Prisrečno pozdravljen in veseli se nam že, kaj boste povedali. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči in dobr dan sem skupaj. Veselju mi je, da sem danes tukaj z vami. Skušal bom povzeti priporočila tega poročila, tako da bomo imeli eh, čas potem za vprašanja. Želimo oceniti Evropsko raziskovalnega prostora ter se eh, um, osredotočiti na upravljanje v eh, okviru procesa Evropskega raziskovalnega prostora. Poleg tega smo skušali razumeti izgradnjo uh, evropskega raziskovalnega prostora, torej v nekem širšem prostoru, ne bi govorili samo o raziskavah, ampak bi govorili tudi o znanju. Ni, niso pomembne samo raziskave. Mislimo, da je ta del raziskave povezan tudi z inovacijami in izobraževanjem. Potem pa razpis iz parlamenta pravi, da moramo biti pozorni tudi do tistih pobud, ki so povezane z členom 169 in tako dalje. In 171 pred seboj imate številke členov, ki so se sicer spremenili za Lizbonsko pogodbo. Um, treba pa je upoštevati tudi druge pobude Evropskega raziskovalnega prostora, ki bi bile ravno tako koristne, kaj ti pojavile se bodo kasneje in bodo dopolnile druge pobude, ki smo jih že začeli. Najprej se zavedamo, da ko govorimo o Evropskem raziskovalnem prostoru govorimo o pobudah na ravni skupnosti in tudi o pobudah na uh, ravni posameznih držav človek v skladu z Lizbonsko strategijo. Potem skušamo predstaviti idejo, da Lizbonska strategija je širša kot sama pobuda Evropskega raziskovalnega prostora in da smo nekako na prepihu eh, raznih pobud, ki prihajajo iz držav članic in iz Evropske komisije. Pomeni, da implementacije pobud era ne moramo razumeti samo kot nek mehanizem, ki se implementira prek eh, Evropske unije, ampak da je pomembna tudi vloga držav članic. Ne samo zaradi tega, kaj tudi prispevajo finančno k tem pobudam, kaj ti same pobude so tudi uh, stvar zaveze posameznih držav članic. Skušamo tudi razumeti, kakšne so, uh, kakšna je razsežnost eh, upravljanja in skušamo razumeti tudi razmire v posameznih pobud. Posameznih pobud. Potem smo definirali te dejavnike, ki vplivajo na uh, tip upravljanja in če primerjamo različne pobude, ki so bile izvedene doslej, se med seboj razlikujejo glede na način um, in glede na razsežnosti. Odprtost je zelo pomembna, kajti to je mehanizem, ki ga imamo, da se lahko soočamo z interesi različnih sodelujočih in potem transparentnost pri uh, eh, sprijemanju odločitev in uporaba virov, tudi to je ravno tako pomembno. In upajmo, da je transparentnost vključena tudi v uredbo in v izvajanje uredbe. Potem ravnotežje interesov med, raz, med deležniki. Tukaj skušamo razumeti, kakšne so uje vloga držav članic in drugih udeležencev v vsakodnevnem življenju posamezne pobude. Potem učinkovitost in uporaba sredstev glede na cilje. Vemo, da gre tukaj za dolgoročne pobude in da je cilje treba posodabljati. Letno če ne letno, vsaj redno. In to je v interesu vseh sodelujočih. Isto se dogaja z o, odgovornostjo do evropske družbe in način, kako bomo predstavili rezultate in družba pa se mora odzvati in podati svoj feedback na te pobude. Ravno tako je pomemben čas. kajti upravljanje vpliva tudi na različne razpise v pobudah in na način, kako lahko prispevajo države članice. Če ni eh, usklajenosti pri začetku, pri eh, novih pobudah, tukaj lahko pride do težav. Potem še internacionalizacija in stopnja Eh, kako lahko sodelujejo tudi tretje države in neevropske države, kako lahko sodelujejo v posameznih pobudi. To so tudi, kakšni so cilji eh, posamezne pobude in kako je odprta za ostanek sveta. Tudi to je treba vključiti v načrt upravljanja posamezne pobude. Na podlagi tega bom skušal pokazati nekaj ugotovitev in priporočil iz tega poročila. Najprej je treba upoštevati, da se era razvija in da lahko postane močna politična gonilna sila za spremembe na raziskavah, razvoju in inovacijah, tako v Evropski uniji kot v državah članicah. Potem glede vpliva na države članice pri razvijanju svojih politik. In potem obstaja nek skoraj stabilen scenarijo, ki je, scenarij, ki je omenjen v okvirnem projektu in se razvija proti bolj bogatemu in kompleksnemu ter manj definiranemu scenariju. Tukaj skušamo posodabljati in ustvarjati nove načine, da bi pripravili načrte upravljene za različne pobude. To ima tudi posledice in to so visoki transakcijski strošti pri implementaciji instrument ERA. E, ravno tako nova pobuda ERA pomeni zelo, to traja kar nekaj časa in je tudi drago in razmišljamo o tem, kako bi to, kako bi stroške znižali. kar zadeva upravljanje era, razumemo, da je treba izgradnjo era rešiti, rešiti probleme v zvezi s tem in v zvezi z različnimi pobudami. Imamo velike zamude pri implementaciji posameznih pobud. Trenutno če analiziramo posamezne pobude, vidimo, da je, bila, eh, da je bila ena od prednostnih nalog fleksibilnost tega upravljanja. To je, eh, to je zelo pomembno in posledica te fleksibilnosti je, da, da bomo imeli različne pristope pri upravljanju. Verjetno ti različni pristopi se bodo še povečali v bodočnosti, ko se bodo pojavile nove pobude. Skušamo ustvariti neke različne pristope, s katerimi se mi spopademo z, temi, uh, up, m, z upravljanjem. Različni organi, javni in privatni, um, sodelujejo pri upravljanju in uh, načrti se razlikujejo med posameznimi pomuni, nimajo neke skupne, skupnega um, imenovalca. Potem pa še prilagoditev nacionalnih postopkov evropskemu kontekstu, to zahteva veliko več prizadevanj, da bi postali učinkovito. Treba je pospešiti zakonodajne spremembe v posameznih državah članicah in to pomeni, da so, da sodelovanje v, pri pobudah ere so različni med različnimi državami članicami. Na podlagi tega smo skušali pripraviti priporočila, ki bi bila v korist pri izgradnji skupnega evropskega raziskovalnega prostora. Nekatere pomenijo prilagoditev posameznim pobudam. Ere. Tukaj bom predstavil nekaj, ki ustrezajo temeljnim točkam, ki se nam zdijo pomembne. Prva je pospešitev zakonodajnih sprememb na ravni držav članic. V drugih primerov odprtost posameznih držav članic ni enaka Eh, odprtost programov, nacionalnih programov v posameznih državih članic ni enaka. Eh, ravno enako se dogaja z viri, ki grejo v skupni proračun. To je, tukaj bi potrebovali mehanizem tako, da bi začenjali s temi pobudami na bolj sinhroniziran način. Potem imamo, bi skušali imeti neko schemo, da bi olajšali mobilnost in skušali uh, implementirati pobude 169 ali 171. Vemo, da se je to v posameznih državah že začelo, v drugih se to dogaja. Treba pa je imeti bolj homogeno schemo uh, v bodoče. Ravno tako moramo olajšati mobilnost za uslužbence raznih evropskih organov za, določe, za, nedo, za nedoločene časovna obdobja. To je tudi mehanizem, s katerim bi se izognili preveliki razpršitvi v evropskem raziskovalnem prostoru. Kar pa zadeva način razumevanja pobud, tukaj smo upoštevali, da bi bilo koristno proučiti možnost politike znanje na bolj, znanja na bolj globalni ravni. Višja, više izobraževanje, višja izobrazba. Tukaj bi morali imeti bolj globalni pogled na, na to ali bolj stalno strukturo, tako v svetu v Evropskem parlamentu, v odborih in celo v komisiji. Tako bi lahko razmišljali o eri tudi v kontekstu politik znanja, na, na, na drugačen način kot sedaj. Naslednje priporočilo zadeva privlačnost za deležnike za sodelovanje v pobudah ERA. V določenih primerah so udeleženci nevladne, torej um, nevladne organizacije in imajo s tem težave. Morali bi igrati večjo vlogo pri teh pobudah. Isto se doganja, dogaja, ko razmišljamo o sredstvih, ki bi jih udeleženci lahko prejeli vemo, da, so, da bi se pravila morala eh, razlikovati glede na to, kako se pridružijo eh, posamezni pobudi. Ampak take razlike pri financiranju pomenijo problemi, kajti sredstva je treba dopolniti za nacionalnimi sredstvi. To bi moralo biti koristno za razvoj skupnih pravil in da bi jih torej uporabljali pri različnih pobudah, da ne bi vedno začeli z nule. Naslednje priporočilo zadeva neevropske partnerske organizacije. Vemo, da je potrebno povečati odprtost ere ostalemu svetu. Eh, torej, da bi morali povečati vlogo neevropskih organizacij v Pri tem bi morali sodelovati tako evropske kot neevropske institucije in pomembno bi bilo podpisati nek memorandum, tako bi lažje določili uh, neke pobude, kjer bi Evropa sodelovala z neevropskimi organizacijami. Potem imamo kar nekaj poročil, ki zadevajo eh, pobude 169 in 171. Tukaj bi želel samo povdariti eh, nekaj od njih. Potrebno je znova razmisliti o, o potrditvi novih pobud, kajti treba bi bilo pospešiti postopek, zato da bi zagotovili aktivno ulogo vseh deležnikov. Ravno tako bi morali izboljšati uporabo posvetovalnih teles Evropske unije. Morali bi razmisliti o vrsti pobude tako da bi svet imel zmogljivosti, da bi lahko razprival, poleg seveda pomembne vloge, ki jo ima Evropska komisija že sedaj v uh, taki vrste pobudah. Menim, da je pomembno, da enkrat, ko je potrjena določena eh, pobuda, dolgo traja recimo sedem ali celo deset let. In jasno je, da v tem dolgem obdobju se lahko zgodi, zgodijo številne različne stvari in zato je treba v tem eh, schemi upravljanja imeti, eh, biti fleksibilen, zato da se prilagodimo. Potem bi morali vključiti tudi neke specifične mehanizme za spremembo struktur. Mehanizme za enak dostop do sredstev, včasih gre za omejitve, tako da bi različni deležniki lahko posegali po sredstvih, po, po pobude. Nekateri deležniki imajo več težav pri tem kot drugi in potrebno je zagotoviti, da vsi delujejo pod istimi pogoji. Poročilo se ukvarja tudi z specifičnimi poročili o pobudah iz okvirnega programa kot je Eranet. To smo vključili v poročilo. Ne zato, ker bi želeli razpravljati o tem instrumentu, ampak ker smo to uporabljali in včasih uporabljeno kot neke vrste prehodno obdobje do novega era programa. In mislimo, da bi ta program moral biti v prihodnje bolj transparenten, da bi morali biti pogoji jasni In uspeh tega lahko eh, pripeljal tudi do uspeha eh, pobude recimo 169. Sedaj ne bi govoril o podrobnostih, imam tukaj kar nekaj priporočil glede 109, člena 169 in člena 171. V teh dveh primerjih je najpomembnejše sporočilo povedati, da je treba razmisliti o skupnih pravilih upravljanja za vse. Zaradi dveh razlogov. Prvič, kajti, če imamo skupna pravila in imamo dobro ravnovesje med temi skupnimi pravili, plus imamo nekaj uh, fleksibilnosti za to, da se lahko prilagodimo za določene, za določene primere, potem bi to pospešilo tudi. Uh, postopek potrjevanja in to je pomembno, kaj ti, če nekdo sodeluje pri neki pobudi in potem želi sodelovati tudi pri drugi, potem najde, je deležen istih pravil in isto velja potem tudi za, člen, za pobude iz člena 171. Na koncu. Poročilo se ukvarja tudi z posebnosti glede skupn in pobude je glede skupne tehnologije, ki doslej še ni bila izvedena. Recimo, tu govorim o mehanizmu za izboljšanje sodelovanja malih in srednje velikih podnebje, eh, podjetij. Če imamo eh, tukaj, tukaj bi morali imeti ista pravila kot pri okvirnem programu ne samo torej za okvirni program, ampak za te različne pobude. In kar zadeva raziskovalno infrastrukturo, ustanovitev Evropskega raziskovalnega konzorcija, to je podlaga za izboljšanje nove raziskovalne infrastrukture In treba razmišljati tudi o mehanizmih za izboljšanje evropoizacije nacionalnih infrastruktur posameznih držav članic, ki bi morale postati eh, del infrastrukture na evropski ravni. Isto se dogaja z drugimi elementi tako da bi infrastruktura bolje služila svojemu namenu. Recimo, infrastruktura za usposabljanje raziskovalcev, to bi moralo biti del celotnega procesa za začetek nove raziskovalne infrastrukture. To je pomembno, kajti to je posledica celotne uh, infrastrukture znanja. In naslednja prosojnica se ukvarja z vsemi vrstami pobud, Na koncu leta bodo, se, bodo začele, se bomo začeli za Knowledge Innovation Communities in to so zadeve, ki lahko pomagajo pri promociji politike znanja. Izobraževanje plus inovacije plus raziskave, to bi morali uh, obravnavati skupaj in to bo vplivalo tudi na, uh, na vrsto tem. In potem še moje končne opaske. Tukaj bi želel povzeti mislimo, da je, da bodo učinkovite scheme upravljanja postale ključnega pomena za uspeh pobude. Deležniki morajo vedeti, kako bo se pobuda izvajala in to je odvisno od scheme upravljanja. Definicija skupnih pravil je zelo atraktivna za za olajšanje implementacije era. In treba je razmisliti zato, da bi imeli skupne pravila za vse pobude 171 ali pa 169. Potem so nove pobude, bodo verjetno v eh, javno-privatnem partnerstvu to, je, bodo, to so izvidi, iz, izzivi za prihodnost in na koncu na mednarodni ravni je treba razmisliti o odprtju ere za ostali svet. To je ena izmed najpomembnejših eh, karakteristik, torej da bi izboljšali mednarodno vidnost, eh, razpoznavnost Evropske unije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod profesor, za vaše predavanje in tudi za poročilo. Če si pogledam na uro, lahko sprememo nekaj govornikov. Tri prijave imam trenutno. S tem bi zaključil seznam govornikov. Gospod eh, Cukaras, kot prvi. Najprej, da se slišimo, da to ne sedite. Hvala, gospod predsedujoči, za ta in zahvaljujem se za ta odlični dokument. Povedati moram, da resnično cenim, da tehnologijo in za razvoj in raziskave je vedno znova na dnevnem redu in zato se vam zahvaljujem. To poročilo govori o težavah pri izvajanju Lizbonske strategije, o e, ciljih. Mislim, da to podcenjuje situacijo in da je to način, kako se spopadamo s tem tudi v tem odboru. Vendar pa je tukaj povdarjena kompleksnost različnih pobud znotraj ere in sodelujejo tukaj številne organizacije, eh, okvirni projekti in tako dalje. In zdi se mi, da gremo v vedno bolj kompleksne sisteme, kar zadeva upravljanje in financiranje raziskav. In to seveda škodi učinkovitosti. Mislim, da namesto financiranja eks, eh, financiranja eksperimentov, mi eksperimentiramo s finančnimi sredstvi. In da je to težava z evropskimi raziskave. To nis, niso, problem niso samo raziskave, ampak tisti, ki izvajajo eh, raziskovalno politiko na nacionalni in evropski ravni. Imamo primire dobrih praks, eh, vse na okolina so uspešne prakse. Eh, in tudi v ostalem svetu. Tukaj bi lahko recimo omenil britanski primer. Odkar smo začeli z ocenjevanjem raziskovalnih projektov na univerzah in smo začeli z politiko Davida Kinga, smo videli odlične rezultate, tudi pri znanstvenih, znanstvene rezultate. In tudi pri ekonomiji gospodarstvo obsega. 12 najboljših univerz na svetu, od 12 je kar 6 britanskih in med 200 najboljšimi jih je 100 evropskih in 12 je britanskih. In to je odlična politika, raziskovalna politika, ki jih lahko vidimo okoli. To poročilo Eh, je pripravilo kar nekaj zelo koristnih eh, priporočil in ukrepov, ki jih lahko uporabimo za spodbujanje raziskovalnega področja. Mislim pa, da to ne bo zadoščalo dolgotrajno. Če pogledamo dva dokumenta, prvi je dokument Evropskega parlamenta glede vprašanj administracije in dokument Evropske komisije, ki se imenuje več intenzivne in celostne raziskave, raziskav, ki je bil um, objavljen leta 2008 in 2009. Vidimo, da temeljna vprašanja iz Lizbonske strategije glede napredka so izražene zelo milo in negativno. Recimo vprašanje. Kakšna je situacija na univerzah v Evropi v primerjavi z um, rezultati raziskav? Odgovor je, da nimamo dovolj objav. Smo, imamo neko dosledni oceno univerz? Ne, nimamo zanesljivega sistema, učinkovitega sistema za ocenjevanje univerz. Torej, gospod eh, predsedujoči, zelo hvaležen bi bil, če bi Lizbonska strategija in politika, ki ji bomo sledili do leta 2009, če bi to bilo vključeno v študijo, ki zadeva tudi zunani svet. Če bo Evropa se ukvarjala z državami, ki nas, ki nas prehitevajo na tehnološkem področju, potem se sprašujem, kakšna bo naša politika. In škoda je, da nismo prebrali poročila Kavajo, ki do, ki definira uh, eh, temeljne vprašanja. To so odličnost. Oprostite, gospod in gospodje, ni več mikrofona. Eh, Hvala gospod predsedujoči, čestitam avtorju te študije in nasplošno se strinjam s priporočili. Proučili ste obstoječe instrumente, po mojem mnenju pa, zato da bi imeli odprto in celostno evropski raziskovalni prostor, moramo iti nekoliko dlje in uporabiti povsem nove instrumente. Poročilo ki ga je kolega omenil, sem pripravila sama in gospod Marimo na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobali, pridobili, ko smo bili odgovorni za raziskave. Potem, ko smo torej zapustili vlade, smo zapisali to poročilo za komisarja Potočnika. In sicer odgovorili smo tudi o biotehnologiji, o nanotehnologiji in o vseh problemih in ovirah. Po našem mnenju moramo dobiti tudi kulturo zaupanja in um, ločiti odličnost in imeti tudi dopolnjevalne scheme za Eh, infrastrukturo, štipendije in različne instrumente, s katerim bomo financirali odličnost. Za finančna sredstva za odličnost moramo preseči fragmentacijo. Proučili smo um, dokumente in mislimo, da je to dober začetek za panevropski program ki bo promoviral odličnost v Evropi. Evropa se lahko pridruži financiranju skupaj z državami članicami in opraviti evalvacijo po celo, celi Evropi. Na začetki lahko imamo evalvacijo v Evropi in se potem Eh, sredstva, regijska sredstva vrnejo v regiji, s tem bi se, izo, tem bi se izognili, da bi e, neka določena regija financirala neko drugo regijo. Evalvacija pa bo opravljena po celi Evropi. Ko, če ste prvi ali drugi, pomeni, da ste prvi ali drugi v Evropi, da promovirate eksele, eh, odličnost in da ste bili ocenjeni v primerjavi s svojimi enakimi po celimi Evropi. Torej, to je dober instrument za začetek in lahko bi bil seveda manj birokratski v primerjavi z členom 169. Vidimo, da ima iste cilje lahko bi poenostavili ta člen, ampak mislim, da pan Evropske agencije, ki je začenjeno z evalvacijo po celi Evropi, so odličen način, da bi se izognili fragmentaciji. Hvala lepa, kolegica Tikal. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Ca și colega mea, subliniez faptul. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila za to predstavitev. Žal, raziskovalni eh, projekti trpijo zaradi težkih birokratskih postopkov in mnoga podjetja pravzaprav nimajo nobenih eh, spodbud, da bi sodelovala pri takih pobudah. Naj zastavim vprašanje kolikšen odstotek eh, financiranih projektov se je pozneje dejansko uresničil, torej koliko se konkretizira in eh, koliko proizvodov potem dejansko dobimo na trgu. Mi potrebujemo pravzaprav financiranje uporabnih eh, raziskav in Dosti krat eh, se seveda eh, veliko zapravi za raziskave in dobro je, če se financirajo zlasti uporabne raziskave. Mene tudi zanima, zakaj se določeni projekti ne konkretizirajo, katere so ovire, pomankanje finančnih sredstev, mogoče ni bi bilo mogoče prenesti stvari v prakso, morda je bila zamisel dobra, to da pozneje projekta ni bilo mogoče udejanjiti, konkretizirati. Mala in srednje velika podjetja žal slabo sodelujejo v takih pobudah in MSP-ji včasih težko naberejo potrebne zneske za sofinanciranje. Recimo, da imamo majhne ali srednjo veliko podjetje, ki mora preživeti na trgu in za svoje preživetje mora najboljše človeške vire uh, nameniti tistim projektom, ki bodo kratkoročno prinesli korist za podjetje. Torej, ne more si privoščiti strateških ekip, ki bi se ukvarjali z dolgoročnimi projekti. Bančni sistem pa tudi ne jamči za take projekte. Torej, potrebujemo eh, nek mehanizem, kjer bi banke tudi jamčile za določene projekte, ki so odobreni na evropski ravni. V Evropi imamo tudi premalo teh eh, pulov eh, odličnosti in eh, te potrebujemo bolj v tem evropskem raziskovalnem prostoru. Hvala lepa. Profesor Zdaj pa beseda vaša, lahko odgovorite na vprašanja. Najlepša hvala. Lahko odgovarjam v španščini ali želite, da odgovarjam v angliščini? Prav, kot prvo. Naj se vam zahvalim za vaše pripombe. To je moje prvo sporočilo. Najlepša hvala. Poročilo ni hotel predstaviti posledic vseh projektov, ki se izvajajo v Evropi. Tud, tudi ni neka ocena okvirnega programa. Nekateri tih novih eh, pobud je obravnaval že parlament, nekateri so tudi dokaj mladi oziroma mlade. Tako da je zelo težko vse skupaj oceniti, zato ni bilo na voljo dovolj časa. Mnogi projekti so bili šele sprijeti, razpisi še tečejo, nekateri so se začeli, pa še niso zaključeni. Tako da je zelo težko oceniti naknadno uspeh teh eh, pobud in projektov. Naj posvetlim dva vidika, ki se mi zdita pomembna. Po eni strani imamo tukaj problematiko univerz. Proces posodabljanja univerz je tudi del evropskega raziskovalnega prostora. To je ključni element za razvoj Evrope, reforma javnih raziskovalnih institucij, zato mora biti vključena v ta projekt. Potrebujemo neko globalno strategijo širjenja znanja. Tukaj ne smemo samo razmišljati o raziskavah, če se želimo zadeve lotiti globalno. Potrebujemo reforme, institucionalne reforme, v katerem zagotovimo tudi konkurenco znotraj Evrope in poudarimo tudi posebnosti teh institucij. Mislim, da je pomembno, da to zagotovimo. Nimamo, na primer, mehanizma za oceno teh eh, institucij, nimamo nekega globalnega ocenjevalnega mehanizma. Vse institucije pa se razlikujejo med seboj, potrebovali bi enotne kriterije za oceno. Ocenevalni mehanizmi bi eh, morali biti razvijani naprej. Drugi vidik se nanaša na birokracijo, ko gre za začetek zagon teh projektov. Udeležnici bomo mogoče mislili, da se še nismo dovolj potrudili, da bi zadeve ustrezno oblikovali in poenostavili projekte v okviru okvirnega programa. Z temi pobudami se je problematika še zaostrila, kajti na nacionalni ravni moramo najprej dobiti finančno sredstvo za to, da bi lahko pripravili predlog eh, nacionalnim organom glede dodatnega financiranja iz eh, evropskega proračuna. Tako da se zadeva od primera do primera razlikuje. Nimamo nekih poenostavljenih mehanizmov, ki bi omogočili lažje upravljanje teh postopkov. Če bi imeli nekateri organi vsa sredstva, ki bi jih potem delili, bi že to poenostavilo vse postopke. Zadnji prispevek je govoril o raziskavah, o osnovnih raziskavah, o porabnih raziskavah. Tukaj imamo pobude v okviru 169. in 171. člena. Tukaj gre eh, že bolj za aplikativne raziskave, ker eh, se upoštevajo potrebe industrije, gospodarstva. Vsaj v določenih primerjih je mislim, da bi bilo zelo korisno, če bi ta pristop povezali z drugačnimi pristopi, ki so še nekoliko odrinjeni ob rob. Lahko bi s tem povezali z splošno pobudo, lahko bi to povezali z programom People ali katerim drugim eh, programom. S tem bi lahko še izboljšali zadeve. In to bi pomenilo dodatno vrednost in bi pripeljalo do tega, da bodo ponudbo zanima, da bo ponudba zanimala tudi druge ljudi. Še posebej je treba tukaj pa odpreti mala in srednja podjetja, o tem smo dolgo razpravljali, ko smo hoteli opredeliti kriterije za dostop eh, do pobud. Eh, Gre za direktivo, v kateri so vzpostavljene skupne strukture, kjer bomo morali v prihodnje najti nov pristop. Najlepša hvala, profesor Serano, za vaše informacije, za to, da ste nam odgovarjali na vprašanja. S tem bi zaključil to točko dnevnega reda in se vam prisrčno zahvalil. Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu to je številka 11. Äh, da geht es um die Zahlungsverzugsrichtlinie. Tukaj gre za direktivo o boju proti zamudam pri plačilu v trgovinskih poslih. Kolega De Angelis je tukaj pristojni poročevalec in ga prosim, da predstavi, kakšno je trenutno stanje. To je prva izmenjava mnen. Kolega, izvolite. Si, grazie. Hvala lepa. Gospod predsedujoči kot ste dejali, gre za prvo izmenjavo mnen k problemu, na katerega mnogi gledajo kot zelo problematičnega, sploh v času gospodarske krize. Zamude pri plačujilih so v tem času velik problem aktualni problem. Je pa to tudi ta problem veliko breme za mala in srednja podjetja. Tukaj govorim o komercialnih transakcijah med eh, gospodarskimi subjekti in eh, tudi med eh, javnimi inštitucijami in gospodarskimi subjekti. Veliko plačil steče zelo pozno, po roku plačila, po rokih, ki so opredeljeni v pogodbih in v splošnih pogojih poslovanja. Če si pogledate uredbo 35 iz leta 2000, naj bi ta direktiva odpravila zamude pri plačilu v trgovinskih eh, brezposlih vendar direktiva ni dosegla ciljev, ki jih je želja doseči. Sedem let po začetku veljavnosti te direktive so plačilni roki zelo različni od države do države. Situacija je izjemno raznolika po posameznih državah članicah. 165 kasneje v Grčiji, 53 v Nemčiji, isto velja za Francijo in Združeno kraljestvo. 53 dni zamude pri plačilu. To seveda ovira delovanje notranjega trga in eh, hudo vpliva na konkurenčnost evropskih eh, podjetij, ter ogroža celotno gospodarstvo Evropske unije. Predlog komisije je en od mnogih ukrepov in svežne ukrepov, ki naj bi ukrepili male in srednja podjetja. Komisija je predlagala prenovljeno verzijo, tako da bi prišlo Tako da bi ponovno spodbudili gospodarsko rast, kar je ključnega pomena v času gospodarske krize. Ta uh, nova direktiva bi naj pripeljala do vzpostavljanja novih delovnih mest. Zdaj na hitro, k hitri analizi našega predloga. Naj takoj pojasnim, da je cilj besedila v tem, da da okrepimo okvire direktive in da postane ta direktiva bistveno bolj povezana kot tista iz leta 2000, da potrebujemo večjo disciplino, strožja pravila, ko gre za zamude pri plačilih in transakcije med zasebnimi podjetji in zasebnimi podjetji in javnimi administracijami. Določa se rok 30 dni. In tukaj prehajam na prvo vprašanje. 30 dni z kar nekaj izjemami. Menim, da te izjeme, da tukaj um, lahko kompromitiramo to normo z, z izjemami in ne upoštevamo časa, ki je določen. Po mojem mnenju, zelo pomembna točka te direktive je ravno zmanjšanje teh izjem pri pogodbah. Moramo se izogniti tej pretirani uporabi izjem. To je nevarnost, ki eh, ogroža samo direktivo. Potem še očkodnine in izključu, izključitev tistih klauzul ter procedu, proced, postopki za pridobitev, zavrnitev eh, kreditev, ki se ne zahtevajo. In še um, torej, um, um, lastnina, ki ostane lastniku, dokler ni v celoto odplačana. Želel sem tukaj povdariti najpomembnejše točke in se zahvaliti kolegom in poročevalcem v Senci za prispevke, v, ki jih bodo podali v tej razpravi in želel bi povedati, da predlogi, da upam, da bodo predlogi v skladu z členom 87 Evropskega parlamenta. To je zelo pomembno in pozivam glede nekih vidikov direktive recimo eh, obseg uporabe direktive. Vem, da je to še v razpravi. Mislim, da v številnih državah bolnišnice in zdravstveni sektor je tisti, ki je najbolj prizadet zaradi teh zamud pri plačilah, zrasti se strani javnih, eh, javnih eh, služb in mislim tudi, da bi tukaj morali tudi razširiti uporabo, obseg uporabe tudi na tista podjetja, ki so ustanovljena z mešanim kapitalom in ki nudijo bistvene storitve za javnost. Tukaj govorim o transakcijah med zasebniki in Eh, torej med javno administracijo in privatniki, govorim o času in zelo pomembne so, kot sem že povedal, izjeme ter očkodnine eh, pri povrnitvi pri ter višina neke pavšalne očkodnine ter zamudne obresti. S tem sem želel nuditi, ponuditi nekaj izhodišč za razpravo. Moje mnenje je, da, ne bi, da zato, da ne bi prišlo do nekih ukrepov upnikov, moramo zagotoviti izvršljivost mehanizmov za vračanje, torej za, uh, za pridobivanje plačila. In zaradi tega potrebujem tudi mnenje komisije, ter želim slišati izkušnje v državah člunic, članicah glede zamud pri plačilih. To je, težav, ki, eh, to je težava, ki hromi pomembne področja naše ekonomije. Kar pa zadeva datume na našem koledarju se bom prilagodil napotkom predsedstva in zaključujem, hvaležen vam bom za vse predloge in prispevke, ki mi jih boste prijazno poslali tudi v naslednjih dnevih ali tednih. S tem bomo lažje potrdili normo, ki se bo ki bo odgovorila na vprašanje, ki zadeva gospodarski razvoj in življenje številnih majhnih in srednje velikih podjetij v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Kolega Kolino Orode. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, poročevalec Angelis. Ta predlog prihaja kar nekaj let prepozno, ampak boljše pozno kot nikoli. Načeloma lahko podprem ta predlog. Naj pa še dodam, da je v četrtem stavku petega člena glede absolutnega roka plačila za javne organe 60 eh, dni. Mislim, da daljšega ro plačilnega roka ne moremo opravičiti, zato bi dal predlog, da to zadevo nekoliko milimo. Predlog bi moral tudi jasno povedati, da je da je izhodišče 30-dnevni plačilni rok in da je 60-dnevni rok eh, absolutna izjema. In tukaj mislim tudi, da je predlog nekoliko preveč eh, ohlapen. Mogoče bi lahko od državnih organov tudi zahtevali, da svoje poprečne plačilne roke in eh, obresti, ki jih plačujejo za zamujena plačila, javno objavijo. In še nekaj glede vprašanja moramo sprejeti pravne tekste, ko gre za sektor eh, trgovinskih poslov med eh, podjetji, ne samo za odnose med podjetji in državnimi organi. K liberalnemu načelo sodi, da prepuščamo plačilne pogoje ureditvi pogodbenega prava. Če pa je zapisano, da velika podjetja svojo pozicijo do malih in srednjih podjetij izkoriščajo, potem se zauzemamo za razpravo o pravnem okviru za eh, plačila tudi v trgovinskih poslih med podjetji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod podpredsednik kolega ne prihaja iz Nemčije, ampak iz Danske. In to je bilo odlično. Kolega Benson ima naslednji besedo. Vaša kabina ni rada delati. Hvala lepa. Zadeva je takšna. To je problem za mnoga mala in srednja podjetja, ker je plačilo blaga in storitev prihaja prepozno. Je zamujeno tudi v času krize, ko so težave za MSP-je še toliko večje. V tem času je to odločilnega pomena, ali bodo mala in srednja podjetja sploh preživela krizo ali ne. Zamude pri plačilih za blago in eh, storitve po mojem škodi tudi konkurenčnosti na notranjem trgu potrebovali ustrezen instrument za zaščito eh, subjektov, tako da bi lahko zahtevali zamudne obresti ali kaj podobnega. Vprašanje je, kakšne ukrep, kakšno vrednost imajo ukrepe, če niso obvezni ukrepi. Treba natančno opredeliti, eh, kaj je potrebno plačati, zakaj to storiti, če potem vse skupaj ni plačano. Eh, pripombe. Drugi odstavek prvega člena. Tukaj imamo odpravljeno možnost eh, držav članic obračunavanja zamudnih obresti pod vrednostjo 5 evrov. To je brez pomena. Potem imamo stroške izterjave. To se mi zdi kar dobro. Peti člen glede plačil državnih organov. Mislim, da bi morali tukaj bolj odločno ukrepati. Ja, državni organi ali pol državni organi, podjetje, oziroma državna podjetja, ki so deloma vlasti eh, države, so zelo veliki gospodarski objekti, veliki akteri, tako veliki, da bi morali zelo strogo ukrepati na tem področju. 30-dnevni plačeni rok je nekaj, za kar se moramo boriti. Če bomo potem prišli na 60 dni, je to skrajna meja na tem področju. Sveda pa je treba tudi konkretno opredeliti, kaj je javno podjetje, državno podjetje. Tukaj imamo eh, veliko pol javnih, pol državnih eh, podjetij, ki jih ne moremo videti kot javna podjetja. Če govorimo o petih odstotkih eh, zneska računa kot eh, nadomestilo za stroške izvržbe, potem bi lahko teh pet odstotkov ustrezno spreminjali glede na to, kdaj je račun plačan. Sem tudi zato, da pri pogodbenih, torej pogojih v pogodbi poostrimo plačilne roke. Kar zadeva trgovinska posla med podjetji, sem za ohranitev eh, pogodbene svobode, ampak eh, tukaj gre tudi za mala in srednja podjetja, ki trpijo zaradi zamot. In če raziskava kaže, da velika podjetja izkoriščajo svoj položaj in eh, pritiskajo na mala podjetja, potem moramo za, se zadeve lotiti. Kolega Rubik, hvala gospod predsedujoči. Sploh v času gospodarske in finančne krize je to prioritetna tema, kajti podjetja zaradi premalo naročil, so pod velikim pritiskom zaradi stroškom in zaradi tega pada tudi njihova boniteta z manjšo boniteto, pa je povezana tudi z manjšana likvidnost. Zato je še posebej pomembno, da pri javnih naročilih eh, ali pri podjetji, ki so blizu državne lesnine, delujemo zgledno. Tukaj bi lahko bil maksimalni plačilni rok 30 eh, dni. In to je točno to, eh, kjer lahko govorimo o procikličnosti bazla 2, da imamo določene ukrepe, če nekdo plača prej, tukaj bi lahko uporabili najboljše prakse in eh, sistem kriterijev tako, da bi lahko v Evropi dobili pregled na tem, kje se dela zgledno in dobro. Potem bi lahko ugotovili tudi, kje z večjo likvidnostjo raste tudi boniteta in so potem banke bolj radodarne, kar zadeva podeljevanje kreditov. Mislim, da je ena osnovnih lastnosti krize, da je treba pomagati določenim krogom eh, gospodarstva in tukaj so poklicane predvsem evropske institucije. O tem smo že razpravljali, da bi morali prevzeti vlogo zgleda na tem področju in če slišim pripombe glede tega, kako dolgo traja, da denar za raziskave končno pride v podjetja, so ta podjetja že zdavnaj v stečaju, preden sploh dobijo prvi ček. Tako da bi morali biti v naših institucijah eh, za vzgled. Gospa Tuja, podpredsednica. Eh, Zelo kratka bom. Strinjam se vsemi, ki so pohvalili gospoda De Angelisa, ki je zelo točno povzel vse točke in merila, ki jih bo uporabil pri svojem mnenju. To je strogo, strogost, potem uh, um, um, proučitev obsega uporabe direktive in druge točke, s katerimi se verjetno strinja številna, številni v našem odboru. Želela bi samo poudariti pomen tega ukrepa, ki tukaj ne gre samo za neko študijo, ampak gre za enega izmed redkih konkretnih prizadevanj, ki so vključene v Small Business Act. S tem smo se dolgo ukvarjali v našem odboru, tudi v sodelovanju s svetom in komisijo in to je eden izmed rezultatov, ki smo jih prinesli tudi za državljane. Sestavljanje iz pravih besed in iz zavez. To je ena izmed tistih zavez in države članice to z veseljem pričakujejo. To je zelo pomembno in ravno zaradi tega, ker gre za ena izmed konkretnih konkretnih uporab Small Business Acta, mislim, da moramo osredotočiti vsa naša prizadevanja, da bomo okrepili tudi koristnost tega ukrepa, ki ga je eh, eh, gospod Anđeli že poudaril v svojem govoru. Hvala. Hvala lepa, kolega Balšo. Mikro, Mikrofon, prosim. Gospod eh, predsedujoči, če si pogledam dnevni red eh, ta teden, potem si predstavljam, da sem v forumu pred mojimi voljivci in moram poročati o tem, s čemer smo se ukvarjali na sejah, potem bi ljudi dejali, da je tema, o kateri pravkar razpravljamo, najpomembnejša. Treba najti instrumente za to, da bi eh, ta trikotnik dobro deloval. Zelo dobro je imeti dobre študije, ampak eh, ta odbor se je v tem poročilu ukvarjal predvsem s tem, kako pomagati malim in srednjim podjetjem, da bodo preživela to krizo. Zelo pomembno je ustvariti ustrezne pogoje za mala in srednja podjetja v raziskavah, ampak kar je najbolj pomembno je to, o čemer govorimo zdaj. In to je zamuda pri plačilih. Veliko MSP-jev je propadlo, šlo v stečaj, zato ker niso pravočasno dobivali svojih eh, plačil. Ne smemo misliti, da naš odbor eh, ne bo delal vse za mali in srednje podjetje. Hvala lepa, gospa Brickman. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija je vesela, da je od poročevalca in eh, poslancev in poslank odbora slišala toliko podpore za to pobudo, ki je zelo pomembna za podjetja, zlasti za majhna in srednje velika podjetja. In eh, to smo pač eh, napovedali v okvirekta in tu gre torej seveda za ustrezno omejitev plačilnih rokov. Mi smo veseli, da torej slišimo to podporo. Zabeležili smo tudi vaša vprašanja, vprašanja glede področja uporabe direktive. O tem seveda lahko razmislimo in slišali smo tudi vaše besede o pomenu harmonizacije tudi za javna podjetja to je nekaj, o čemer moramo razmisliti. Z vašo pomočjo pomembna vprašanja se nanašajo tudi eh, na pomen pogodbene svobode. Ta direktiva torej spreminja določbe glede eh, Eh, pogodbene svobode, kajti mi tukaj predvidevamo določena pravila eh, zlasti za sektor med javnimi in zasebnimi eh, podjetji. Tu so seveda podjetja dosti krat v situaciji, ko so pravzaprav nemočni spričo Eh, moči javnega sektorja in torej eh, tu potrebujemo plačilni rok 30 dni. Ko pa gre za poslovanje med eh, poslovnimi gospodarskimi subjekti, tu sicer velja načelo svobode, ki pa naj ne bi bila neomejena. Ta direktiva bo okrepila jamstva eh, v primeru zlorabe pogodbene svobode. Ta direktiva torej poskuša razrešiti problem eh, zamud pri plačilih, je pa to direktiva, ki ne more razrešiti vseh problemov, treba je narediti še določene stvari za rešitev tega problema. In uh, spremembe so potrebne tudi drugot, zunaj zakonodajnega področja. Mi moramo skupaj razmisliti o tem. Naprimer, treba je poskrbeti, da bodo podjetja poznala pravice, eh, to je treba zagotoviti z informacijskimi kampanjami. Torej, komisija vam je na voljo je na voljo poročevalcu in z veseljem bomo skupaj razmišljali o tej temi in vsekakor eh, si tudi zaslužite in zaslužimo vsi skupaj odgovore. Hvala, s tem zaključujem razpravo. Kolega De Angelis je opozoril na to, da bomo 27. januarja dobili osnutek poročila oziroma, pardon, osnutek mnenja in vsi lahko seveda dajete svoje predloge. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Danes jutraj smo se dogovorili, da se bomo vzeli eh, pet minut, da kolegica Tikal še nekaj pove o svojem poročilu oziroma o naslednjih korakih. Torej, beseda je vaša za tri minute in pol. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Na začetku bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam, švedskemu predsedstvu in tudi komisiji za uspeh pri pogajanjih v trilogu o direktivi o energetski učinkovitosti stavb. hvala lepa tudi za vašo podporo v pogajanjih s svetom. Prišli smo do dobrega soglasja. Ohranili smo določbe o finančnih eh, instrumentih. Eh, določbe niso ravno take, kot jih je predlagal. Uh, parlament, vendar do leta 2011 bo komisija analizirala situacijo in bo pripravila eventualne nove predloge. Stavbe, vse stavbe bodo po letu 2020 morale eh, biti skladne eh, eh, energetski porabi nič. Vse stavbe morajo izpolnjevati minimalne pogoje energetske učinkovitosti in direktiva bo revidirana leta 2017 in države bodo lahko sprejele nacionalne načrte in tudi eh, programe za eh, preurejanje obstoječih stavb eh, v energetsko varčne Eh, hiše, se pravi v pasivne hiše. Potem pa eh, imamo tudi določbe glede usposabljanja strokovnjakov in tudi glede certifikatov o energetski učinkovitosti. Predvidevamo tudi uporabo eh, obnovljivih verov energije v večji meri in eh, predvidevamo torej več pasivnih hiš, manj administrativnega bremena. V poročilu o teh stavbah se predvideva tudi uh, uporaba inteligentnih števcev in mi nimamo pač neke skupne metodologije, imamo pa skupni okvir, eh, ki je danes v novi prilogi. Oblikovali smo tudi jasne postopke za eh, doseganje optimalnih stroškov pri zagotavljanju energetske učinkovitosti 15 odstotkov potrebuje korektivne ukrepe in mislim, da smo dosegli dober sporazum, dober kompromis, ki bo zagotavljal okoljsko učinkovito gospodarstvo eh, v V tem okviru moramo še govoriti o komitologiji. Torej, to pravilo eh, velja za vse eh, nove dokumente, o katerih se pogajata eh, parlament in komisija in treba seveda to upoštevati spričo uveljavitve Lizbonske pogodbe. Hvala lepa, sedaj imamo še dve, dva prijavljena govornika, gospa Rol najlepša hvala želela sem se zahvaliti gospe tikav za ta zelo popolno sodelovanje in z, z tudi poročil, poročevalci v senci čestite mi tudi za odločenost pri pogajanjih bili so nekateri trenutki ko smo mislili da ne bomo dosegli sporazuma v času švedskega eh, predsedstva vendar pa je poročevalka še in še eh, poskušala in zato si zasluži resnično hvalo, da je to storila. In mislim, da si zasluži tudi podporo odbora za ta sporazum, ki je bil dosežen. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolega Tomas. Hvala lepa, gospod predsedojoči. E, tudi jaz čestitam Adriani za odlično delo kot poročevalka. Čestitke eh, tudi vsem sodelujočim eh, sekretarijatu. Mislim, da smo dosegli dober rezultat v težavnih pogajanjih. V določenih trenutkih je svet tako blokiral, da je bilo težko doseči, več kot smo dosegli. Torej, nove stavbe, skoraj da nič na stopnja, to so pravzaprav stavbe, ki imajo boljši standard kot pasivne hiše v Nemčiji in eh, cela panoga, arhitekti, inženjeri, majhna in srednja velika podjetja, vsi bodo pravzaprav tu morali sodelovati. Cela gradbena industrija. Eh, mi vsi vedo, da je pravzaprav to prihodnost, eh, eh, dosti krat smo pravzaprav imeli težave mm, eh, in mi smo pravzaprav videli, da je rešitev v prenovitvi in eh, na začetku pravzaprav nihče ni hotel eh, investirati v energetsko učinkovitost. In dejstvo je, da smo imeli v pogajanjih težave in dobro je, da smo dobili to prenovitev in mm, naslednji korak je, da eh, pridobimo denar za energetsko učinkovitost. To je eh, bitka do marca 2010 in potem bo treba eh, delati na finančnih perspektivah po letu 2013. Treba bo zahtevati več denarja za učinkovito varčne stavbe. Hvala tudi komisiji, zlasti Martinu. In mislim, eh, da eh, ni eh, fair, da samo en uradnik dela na tem področju. Mislim, da bi bilo dobro, če bi naslednja komisija tu okrepila kadrovsko sestavo. Mislim, da ni dobro in ni resno, če je tako malo kadrov zaposlenih s tem vprašanjem. Hvala lepa, s tem zaključujem razprava, zahvalili smo se že ob različnih priložnostih in sedaj gre vse svojo pot. S tem zaključujem sestanek in sedaj prehajamo na sestanek koordinatorjev, za katerega smo tudi predvideli eno uro, pa že nekoliko zamujamo. In čez minutko in pol bi zelo rad začel.